današnjo razpravo. Komisija bo še tekom leta 2012 eh, pripravila svoje stališče v tej zadevi. Hvala lepa, kolegica Georgijeva. S tem smo zaključili razpravo. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Sedaj pa je na vrsti poročilo Neuser. Gre za razvojno sodelovanje EU za spodbojanje cilja splošnega dostopa do energije do leta 2030 poročevalcu dajemo besedo. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Poročilo o splošnem dostopu do energije prihaja v začetku leta 2012 ravno pravočasno, kajti Združeni narodi so leto 2012 na generalni skupščini razglasili za mednarodno leto obnovljive vire obnovljivih virov energije. Dva pojma so zame in za vse sodelavce bistvenega pomena. Prvič, želimo si čim več obnovljivih virov energije in želimo, da bi vsi imeli dostop do teh obnovljivih virov energije. Zato moramo eh, omogočiti dostopno ceno za vse. V odboru Deve smo konstruktivno sodelovali z nevladnimi organizacijami, tukaj naj omenim predvsem Practical Action iz Londona in pa. Švedski okoljski institut iz Stokholma. Naš sekretarjat nas je pri tem dejavno podpiral. Uh, razmišljali smo o tem, kako zagotoviti splošni dostop do obnovljive energije. Naj še enkrat osvetlim tematiko. Trenutno 1,2 milijarde ljudi eh, živi brez elektrike, 2,7 milijard ljudi jih kuha z biomaso na improviziranih uh, kuhalnikih. Velika večina izmed teh živi na podeželju, predvsem v subsahačkih državah in pa v Indiji. Samo en primer. Kenija. 20 odstotkov prebivalstva ima dostop do električnega omrežja, ampak. Eh, ta dostop ima samo 5 odstotkov podeželskega prebivalstva. Dostop do energije ne pomeni samo razsvetljavo in pa elektriko, ampak to pomeni tudi dostop do kuhanja, do ogrevanja. ampak še vedno na tem področju niso bili, to še vedno ni uh, nek tisočletni cilj, ampak uh, tisočletne cilje bomo težko dosegli brez dostopa, do splošnega dostopa do energije. Pri novi orientaciji razvojnih ciljev tisočletja, bi morali upoštevati tudi dostop do energije. Šole, eh, centri za usposabljanja, bolnišnice, vse to je, si je težko predstavljati brez eh, elektrike. Kuhanje in pa ogrevanje z biomaso povzroči na milijone smrti zaradi dima, ki škoduje zdravju. Številne vlade v Afriki so prepovedale biomaso za kuhanje in pa ogrevanje iz zdravstvenih vzrokov. Ampak eh, v praksi morajo odgovorni pogosto pogledati stran. Pozdravljamo dejstvo, da je komisija v svoji agendi sprememb energijo imenovala za prednostno nalogo in zato želim povzeti bistvene zahteve iz poročila. Evropski Evropska unija in pa države članice so pozvane k temu, da, pos, da podprejo cilj splošnega dostopa do energije do leta 2030, svoje politike morajo temu prilagoditi. Komisijo pozivamo naj se osredotoči na majhne projekte obnovljive energije, samo na ta način bomo dosegli večino in temu moramo nameniti tudi več sredstev. Evropska investicijska banka in pa druge razvojne banke niso osredotočene na majhne decentralizirane energetske projekte in to se mora spremeniti. Splošni dostop do energije mora biti omenjen tudi v procesu um, Rio, Rio 2020 in to mora postati tudi eden izmed razvojnih ciljev tisočletja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Neuser. Sreba je na vrsti postopek Catch the Eye. Najprej dobi besedo gospa Basisko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 Eh, težak dostop do modernih energetskih virov predstavlja veliko pomankljivost za ženske in otroke v določenih delih sveta in zato podpiram idejo o programu za energetski razvoj eh, na evropski ravni zasebni sektor bi moral več prispevati k temu, da bi povečali dostopnost do energije in podpirati bi morali tudi eh, projekte eh, za razvoj obnovljivih virov energije. Naprimer v Romuniji že imamo tak projekt, kjer bo 300 mm, milijonov evrov razdeljenih za zelene certifikate na energetskem področju. Hvala. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de referir que o acesso às energias renováveis. Želel bi povedati, da dostop do obnovljivih virov energiji mora dejansko biti evropski cilj. In ne samo evropski, temveč svetovni cilj. Nobenega dvoma ni, da imamo fantastičen tehnološki napredek na področju obnovljivih virov energiji, kar si pred 20 leti še nismo znali predstavljati. In zato. Um, je cilj dostopa do obnovljivih virov energije, ki ga moramo doseči do leta 2015, popolnoma uresničljiv. E, na drugi strani pa so države v Afriki, podsaharski Afriki, še vedno v situaciji, v kateri uporabljajo zgolj biomaso in je to njihov edini energetski vir. Eh, zato moramo spodbujati tudi tam eh, dostop do energije. Ampak že v sami Evropski uniji moramo veliko storiti za to, da bomo bolj uporabljali obnovljive vire, kar ni zelo enostavno v obdobju krize, ki jo doživljamo. In zato podpiramo komisarja za eh, uresničitev teh ciljev. Kolega Reinsdorf. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, eh, pred kratkim sem se udeležil razprave o Evropski uniji in njeni energetski politiki. Naj vam povem, da gre tu na tem področju Ameriki dosti bolje kot Evropski uniji, ker imajo domišljen eh, načrt ki so ga pretvorili v resničnost. Eh, tu pa gre zlasti za diversifikacijo virov energije. Poiskati pa bi morali alternative, alternativne vire energije, eh, kot je genetsko manipuliranje z bakterijami. In to je nekaj, kar trenutno delajo Amerikanci eh, pri uporabi dizelske tehnologije za energijo. Potem tudi je potrebno delati na shranjevanju in podobno. Mislim, da tu še ni bilo dovolj narejenega. Hvala lepa, gospod Rezdor. Pan predsedajoči, eh, važna pani. Hvala lepa. Gospod predsedajoči. Zahvalil bi se gospodu Neuzerju ki podpira majhne decentralizirane projekte za proizvajanje energije v državah v razvoju. To je zanimiv projekt, vendar pa Evropske unije primankuje zmogljivosti, da bi lahko nadaljevala s projektom in če Evropska unija ne more sprožiti globalnega projekta te vrste s podporo tudi novih hitro rastočih gospodarstv na tak način, da bi tak projekt potem lahko državam v razvoju veliko bolj pomagal kot pa sama Evropska unija. Hvala lepa. Hvala, gospod Paška. Hvala, hvala gospod predsedujoči. Gre za resen problem. Pomankanje energije je na milijone ljudi, ki nimajo dostopa do elektrike v vsakdanjem eh, življenju in to do sedaj ni bilo, ni spadalo dovolj med prednostne naloge. In Dejstvo je, da je to bistvenega pomena za države v razvoju, vendar le pa vidimo, da v teh državah ne prihaja do napredka. In veliko je slabega ogrevanja, slabe porabe, zato ker nimajo dostopa do drugih verov energije in zato ker ne dobivajo podpore se strani države. Potrebna je čista energija, priložnosti, kako zagotoviti to vrstne vere energije tem revnejšim, eh, revnejšim državam, državam v razvoju, v podporo ljudem, v podporo napredku, narediti vse, kar je možno, da bi do leta 2020 vsi imeli dostop do energije. Hvala lepa. Gospa Tikal. Pe plan mondial în jur de 1,3 miliarde de persoane, dintre care 80... Hvala, gospod predsedujoči. 84 odstotkov prebivalcev na svetu, ki živijo v, na podeželju, nima dostopa do elektrike. Več kot 1,4 milijonov uh, ljudi tudi umre zaradi tega, ker zaradi inhaliranja dimov. Tri odstotke globalnih ulaganj v energetsko infrastrukturo do leta 2030 pa je nekaj, kar bi bilo potrebno izvesti in sicer zato, da bi se lahko proizvajalo na trajnosten način energijo. Skratka, zagotoviti univerzalen dostop do energije do leta 2015. In Evropa bi morala predvideti tudi posebne ukrepe proti energetski revščini. Hvala. Gospa Tikov in na koncu gospa Flašikova Benova. Ďakujem, pán predsedajúci. Prístup k službám moder... Hvala, hvala predsedujúči. Dostop do e, modernih energetskih možnosti je ključno kajti brez te energije so ljudje obsojeni na nedostojno življenje in pogoje. V preteklosti so eh, že eh, bila zasebna vlaganja v to področje eh, so pa, in so države, ki so uspele zagotoviti dostop do energije tudi revnejšem. Privatni sektor bi eh, moral eh, tudi eh, biti predmet stimulacij oziroma spodbud, da bi lahko vlagal v to področje kot način izkoreninjanja te revščine, teh pomankljivosti. Ni pa nobenih jamstev, Zato, z drugimi besedami, potrebno je izkazati tudi politično pripravljenost pri zagotavljanju eh, dostopa do energije. Hvala lepa, gospa Flašikova Benova, sedaj pa še gospa komisarka Georgieva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci komisija pozdravlja poročilo gospoda Nojzarja in tu se povsem strinjamo in smo enako zavezani temu, da zagotovimo cilj na tem področju do leta 2030, zato da energija tudi prispeva svoj prispevek k eh, uresničitvi tega eh, cilja. In vemo, kakšna je vloga energetike, energije ki spodbuja napredek, potem tudi za boljše zagotavljanje eh, zdravstvenih storitev, gospodarske rasti in podobno. Čista energija pa ima veliko vlogo pri zmanjševanju eh, onesnaženja zraka. In eh, ta priporočila so v polni meri skladna s strategijo, prepoznava se ključno ulogo čiste energije za razvoj. Prav tako sodelujemo eh, pri pobudah Združenih narodov in eh, gre za, za delo eh, komisarja Pibalca in gre za pobudo, katere namen je ustvariti pogoje za uspešnost eh, dveh najbolj važnih eh, izzivov, pa tudi med seboj povezanih izzivov - zmanjšanje revščine in boj proti podnebnim spremembam. In eh, k obojemu je potrebno prispevati Komisija je igrala eh, močno in pomembno vlogo v teh razpravah in Eh, smatramo tudi, da je prav gotovo zelo pomemben akter, če želimo zagotoviti uspešnost teh prizadevanj. In 60 eh, odstotkov financiranja tudi izvira iz Evropske unije. Zaradi našega glasu v mednarodnih finančnih institucijah, kot je naprimer um, eh, svet. Eh, Svetovna banka eh, in pritisk na to banko, da vključijo te cilje eh, za obnovljive vere energije med svoje cilje. Potem so države, ki so že zavezane tem ciljem, tudi tistim, ki vključujejo obnovljive vere energije. To je enkratna priložnost, da lahko pridemo do novih pobud in eh, komisar Pibals bo prav gotovo poiskal načine, kako naj področje, to področje postane eh, tudi področje, ki bo eh, predmet financiranja in eh, potrebno je izvajati tudi zakonodajo, zakonodajo, ki je uprit ciljem iz tega poročila. Potem ugotavljamo tudi pomembnost decentraliziranih rešitev eh, z vidika dostopa do energije. Obiskala sem Niger, Čad in eh, to vrstne revne države in ugotavljamo, da moramo biti močno prisotni pri iskanjih rešitev za z vidika obnovljivih verov energije in eh, potem tudi preučiti, kakšne so eh, zmogljivosti in tako dalje. Ko iščemo decentralizirane rešitve in eh, do leta 2012 eh, mislim, da moramo narediti več kot samo komunicirati. Eh, odigrati je potrebno aktivno vlogo na podlagi praktičnih ukrepov in s trajnostnim pristopom. Delamo tudi na mehanizmu, ki bi državam v razvoju omogočil, da Eh, da se lahko odločijo za take programe eh, pod pogojem, da dobijo ustrezno podporo in pomoč, kar lahko potem zagotovi pravo zavezanost partnerske države, ko se zagotovijo ustrezni pogoji v ta namen. In zdi se, da se gospod Nojzer v svojem poročilu s tem strinja. In hvaležna sem tudi temu parlamentu za podporo, pa tudi odboru za razvoj, ki, eh, ki nas tudi vedno podpira pri našem delu. Najlepša hvala. Hvala lepa, komisarka Georgijeva. Razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolega Schmidta, letno davčno poročilo. Poročevali tu bi besedo za štiri minute. Tak så mycket, herr talman, fru kommissionär. Det var med stor ödmjukhet jag tog mig an uppgiften som rapportör